Antrag 92. Návrh 92. Za. Proti. Zdržali sa prijaté. 93. Jazyková poznámka. Dvojka za. Proti. Zdržali sa prijaté. 95 za. Proti. Zdržali sa. Overíme. must be the anti-Gazprom amendment. Hmm? Abstimmung ist geschlossen. Konec hlasovania. 23 hlasov za, 20 proti, prijaté. To bol návrh 95. 94 we cannot vote because 2 was also. O 94 nehlasujeme, pretože návrh 2 bol schválený. Ďalej nasleduje návrh 96, to je za. proti, zdržali sa, zamietnuté. 97 za, proti, zdržali sa, prijaté. 98 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 99 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 100 za, proti, zdržali sa, prijaté. 101 za, Chcete si overiť stavku? Dobre, nech sa páči. Large. Die Abstimmung ist leider geschlossen. Koniec hlasovania. Prijaté. 101 za proti, zdrželi sa zamietnuté 102 za, proti, zdrželi sa zamietnuté návrh 3 za, proti, zdrželi sa prijaté 103 za, proti, zdrželi sa zamietnuté 104 za, proti, zdrželi sa prijaté 105 za. Za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. Kompromis 3 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. Pardon, prijaté. 108 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 109 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 110 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 4 za. Proti zdrželi sa prijaté. 112 za. Proti zdrželi sa zamietnuté. 113 za. Proti zdrželi sa zamietnuté. Kompromis 4 za. Proti zdrželi sa prijaté. Návrh 5 za. Proti zdrželi sa prijaté. 118 za.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 120. Za. Proti. Zdrželi sa zamietnuté. 121 za. Proti. Zdrželi sa zamietnuté. 122 za. Proti. Zdrželi sa zamietnuté. 7 za. Proti. Zdrželi sa prijaté. 123 za. Proti. Zdrželi sa zamietnuté. 124 za. Proti. Zdrželi sa prijaté. 8 za. Proti zdrželi sa prijaté 125 za. Proti zdrželi sa zamietnuté 126 za. Proti zdrželi sa zamietnuté 127 za. Proti zdrželi sa zamietnuté 128 za. Proti zdrželi sa zamietnuté 129 za. Proti zdrželi sa zamietnuté 130 za. Proti zdrželi sa zamietnuté 131 za radšej zdržali sa zametnuté. za, proti zdržali sa zamietnuté. 133 za, proti zdržali sa zamietnuté. 134 za, proti zdržali sa zamietnuté. 135 za, proti zdržali sa prijaté. 9 za, proti zdržali sa prijaté. 136 za, proti zdržali sa zamietnuté. 137 za, proti zdržali sa zamietnuté. 138 za, proti zdržali sa zamietnuté. 139 za, proti zdržali sa zamietnuté. 140 za, proti zdržali sa zamietnuté. 100. Thank you.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 proti, zdržali sa prijaté 10 za, proti zdržali sa prijaté 143 za, proti zdržali sa zamietnuté 144 za, proti zdržali sa zamietnuté 146 za, proti zdržali sa zamietnuté 147 za, proti zdržali sa zamietnuté 148 za, proti zdržali sa Hlasovali sme, bolo to zamietnuté. 145, ešte raz, kto za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. 146, zamietnuté 147, za, proti, zdržali sa. Zamietnuté 148, za, proti, zdržali sa. Zamietnuté 149, za, proti, zdržali sa. Overíme. 149. rekla. Zamietnuté. 150 za. Proti, zdrželi sa. Zamietnuté. 151 za. Proti, zdrželi sa. Zamietnuté. 152 za. Proti, zdrželi sa. Zamietnuté. 11 za. Proti, zdrželi sa. Prijaté. 153 za proti, zdrželi sa, zamietnuté. 154 za, proti, zdrželi sa, zamietnuté. 155 za, proti, zdrželi sa, zamietnuté. 156 za, proti, zdrželi sa, zamietnuté. 157 za, proti, zdrželi sa, zamietnuté. 158 za, proti, zdrželi sa, zamietnuté. 12 za, proti, zdrželi sa, zamietnuté prijaté 13 za, proti zdržali sa prijaté 159 za, proti zdržali sa prijaté 160 za, 160, za, proti zdržali sa prijaté 161 za, proti zdržali sa zamietnuté 14 za. Proti zdrželi sa prijaté. 15 za. Proti. Ešte raz 15 za. Proti. Zdrželi sa prijaté. 162 za. Proti. Zdrželi sa prijaté. 163 za. Proti. Zdrželi sa zamietnuté. 16 za proti zdržali sa prijaté 164 za, proti zdržali sa prijaté 17 za, proti zdržali sa prijaté 165 za, proti zdržali sa zamietnuté 166 za, proti zdržali sa zamietnuté 18 za, proti zdržali sa prijaté 167 za, proti, zdržali sa zamietnuté 19 za, proti zdržali sa prijaté 20 za, proti zdržali sa prijaté 168 za, proti zdržali sa prijaté 169 za, proti zdržali sa zamietnuté 170 za, proti zdržali sa zamietnuté 171 za, proti zdržali sa prijaté 172 za, proti zdrželi sa. Prijaté. 173. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 174 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 22 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 21 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 23 za.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 to daljinsko zdaj glasujemo. 31 za, proti vzdržani sprejeto. 32 za, proti vzdržani sprejeto. 33 za, proti vzdržani zavrjeno. 34 za, proti vzdržani sprejeto. 35 za, proti vzdržani sprejeto. 36 za, proti vzdržani zavrjeno. 37 za, proti vzdržani sprejeto. 37 za, proti vzdržani sprejeto. 37 za, proti vzdržani sprejeto. 37 za, proti vzdržani sprejeto proti, vzdržani, zavrnjeno, 38 za, proti, vzdržani. Mislim, da sprejeto. 39 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 40 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 41 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 42 za, proti, vzdržani, sprejeto, 43 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, proti vzdržani sprejeto, 44 za, proti vzdržani sprejeto, 45 za, proti vzdržani zavrneno, 46 za, proti vzdržani zavrneno, 47 za, proti vzdržani zavrneno, 48 za, proti vzdržani zavrneno. Preverimo. Ja, ampak pri ELS-u piše minus. Torej, 48 za. Proti. Preverimo.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 Proti, vzdržani, zavrljeno. 50 za, proti, vzdržani, zavrljeno. 51 za, proti, vzdržani, zavrljeno. 52 za, proti, vzdržani, zavrljeno. 53 za, proti, vzdržani, zavrljeno. 54 za, proti, vzdržani, zavrljeno. 55 za, proti, vzdržani, sprejeto. 56 za, proti, vzdržani, sprejeto proti. Socialisti mi pomagate pri odločitvi teh dveh članov ELS. Ja? Zavrneno. No, pa preverimo. 56. se mi je vedno zdelo, da je Sarajevo šolski na strani socialistov, ko gre za plin. Konec glasovanja. 15 za, 28 proti, zavrnjeno. 57 za, proti, vzdržani sprejeto, 58 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 59 za, proti, vzdržani. Vzdržanje zavrnjeno. Kompromis ena. Pozni ta prvi kompromis. Kompromis ena torej za, proti, vzdržanje sprejeto. Gremo naprej, mandma 63 za, proti vzdržanje sprejeto, 64 za, proti vzdržanje zavrnjeno, 65 za, proti vzdržanje zavrnjeno. vse amandmaje Džambaski lahko glasujemo v bloku. Hvala lepa za vaše tovarištvo, gospa Ljuzing. Torej, 66 za proti vzdržani zavrnjeno, 67 enako, 68 za proti vzdržani zavrnjeno, 69 za proti vzdržani zavrnjeno, 70 za proti vzdržani zavrnjeno, 71 za proti vzdržani zavrnjeno, proti, vzdržani, zavrnjeno, 72 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 73 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 74 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 75 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 76 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 77 za, proti, vzdržani, sprejeto, 71 ste bili proti, gospa Lezing. 78 za, proti, držani, zavrneno. 79 za, proti, vzdržani, zavrneno. 80 za, proti, vzdržani, zavrneno. 81 za, proti, vzdržani, zavrneno. 82 za, proti, vzdržani, zavrneno. 83 za, proti, vzdržani, zavrneno. 84 za, proti, vzdržani, zavrneno vzdržani. Sprejeto, 85 za, proti vzdržani. Zavrneno, kompromis 2 za, proti vzdržani. Sprejeto, prehajamo k amandmaju 89 za, proti vzdržani. Sprejeto, 90 za, proti vzdržani. Zavrneno, amandma 1 za, proti vzdržani. Sprejeto, 91 za, proti vzdržani. 91 za, proti, zavrano. Zdaj pa še končno glasovanje in sicer elektronsko, prosim, glasujte. Konec glasovanja. konec glasovanja. Uspešen izid za poročevalca. Vsaj vzdržanih ni, no. Šest glasov proti 41 za. Tako, gremo naprej. Poročilo Kukan. Prav tako gre za osnotek mnenja. Gospod Kukan, želite besedo? Ne. Ne potem lahko kar prejdemo k glasovanju. Amandma 7 za, proti vzdržani sprejeto, 27 za. Je zdaj bolje? Boj, da ni tolmačenja v enega od jezikov, torej 7 za, proti vzdržani sprejeto sprejeto. 27 za, proti, držani, sprejeto. 28 za, proti, držani, zavrjeno. 29 za, proti, zdržani, zavrjeno. 30 za, proti, zdržani, zavrjeno sprejeto. 31 za, proti, vzdržani, sprejeto. 32 za, nekateri amandmaji so amandmaji gospoda Kukana, nekateri so amandmaji poročevalca, ampak gospod Kukan je poročevalec, zdaj ne vemo, čem je razlika. Ja, odvisno od tega, katero od, njegov, od, katero od njegovih osebnosti je pisala nad Maje. Tudi sam sem se spraševal, ampak tako se je odločil. Kje smo zdaj? 32 za, proti, stržani, sprejeto. 33 za, proti, stržani, sprejeto. 34 za, proti, stržani, sprejeto vzdržani, zavrnjeno. 35 za, proti, vzdržani, sprejeto. 36. Epitedeos, preverjamo. Prav. Vse tja do 45 glasujemo v kosu. Torej, amandma je od 36 do vključno 45. Za, proti, vzdržani zdržani, zavrnjeno. Naslednji je amandma 8 za, proti, zdržani, sprejeto. 46 za, proti, zdržani, sprejeto. Amandma 9 za, proti, zdržani, sprejeto. 10 za, proti, zdržani, sprejeto. Ena za, proti, zdržani, sprejeto. Ja, ko, ko tu piše poročevalec, ima tri glasove več. Enajst za, proti, zdržani, sprejeto. Dve za, proti, zdržani, sprejeto. Tri za, proti, zdržani, sprejeto. Dvanajst za, proti, zdržani, sprejeto proti zdržani. Mislim, da je sprejeto. 13 za, proti zdržani, zavrano. 4 za, proti zdržani, sprejeto. 14 je brezprebeten, 15 za, proti zdržani, sprejeto. Točka 5, oziroma amandma 5 za proti zdržani sprejeto. 13 za. A, 17. Sem rekel 13. Vse je blizu. 17 torej. Proti, vzdržani, za. Sem pozabil vprašati, kdo je za. Zavedeno. 18 v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani. Mislim, da bo treba preveriti. Konec glasovanja. 23 za, 22 proti sprejeto. Potem pa zdaj drugi del. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 19 za, proti, vzdržani, sprejeto. 20 za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto. 21 za, proti, vzdržani, preverimo. 21, preverimo. Zavrjeno, 16 za, 30 proti, 22 za, proti, 22 za, vzdržani. Mislim, da zavrnem. 23 za, proti. Vse smo glasovali v 22. 22 smo že glasovali. Dobro, preverimo. Preverjamo 22. Dvakrat smo vprašali, ne preverimo. Preverimo. Torej, preverjamo, da boste bolje razumeli, zakaj gre. Konec glasovanja. 24 za, 22 proti sprejeto. 23 za, proti držani sprejeto. 24 za, proti sprejeto vzdržani. Zavrnjeno. Šest za. Proti vzdržani. Sprejeto. 25. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 26 je brez predmeten. Zdaj pa še končno glasovanje in sicer elektronsko. Glasujte, prosim.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 en vzdržan. Čestitke, gospod poročevalec. Wir kommen jetzt zu unserem Austausch. Zdaj pa prehajamo na izmenjavo mnen s komisarjem Hanom. In sicer o temah, ki sodijo v njegov portfelj, tokrat konkretno o vzhodnem partnerstvu ne bom zdaj prebral vseh komentarjev k državam, ki so tu na seznamu. Kolega Han je že tu in čaka nekaj časa, tako da mu kar takoj dajem besedo. Najlepša hvala, predsedujoči. To je bil dober uvod in mislim, da tudi jaz ne rabim komentirati prav vseh eh, držav vzhodnega partnerstva. Za začetek pa naj povem par besed o Turčiji visoka predstavnica in jaz sem bila, sva bila prejšnji teden v petek na obisku v Turčiji in uh, ta obisk se je odvil po različnih trenjih, ki smo jih slišali v preteklosti med Turčijo in Evropo. Z veseljem vam lahko povem, da je bil naš eh, obisk precej harmoničen in uh, Jutri bomo imeli priložnost, da o tem razpravljamo tudi na plenarnem zasedanju. Situacija je še vedno relativno nejasna. Gotovo ste bili vsi, tako kot jaz, šokirani po zadnjih dogodkih. Naši kolegi in prijatelji v Turčiji so bili še bolj šokirani kot mi in to bo gotovo vplivalo na demokracijo v Turčiji. v celotnem eh, svetu so obsodili ta državni udar in to ne bo spremenilo prav nič, kar se tiče našega odnosa do Turčije. Upoštevati moramo, da je Turčija država kandidatka in prav zato moramo upoštevati zelo visoke standarde, ko govorimo o njej. potem, eh, ko se je zgodil ta državni udar, je prišlo do preganjanja osumljenih eh, pri, za pripravo tega državnega udara. In mi moramo ustrajati pri tem, da se spoštuje transparentnost in vladavina prava. Tudi pri vseh postopkih teh, ki so osumljeni puča. Strani odgovornih v Turčiji uh, smo slišali različne komentarje. Predsednik vlade nam je zagotovil, da bodo upoštevali vse potrebne in zadevne standarde, da se bodo držali vladavine prava in spoštovali vsa ta načela. Nadaljujemo z intenzivno izmenjavo mnen tudi z Evropskim svetom, ki se prav tako intenzivno ukvarja z vprašanjem Turčije ter nadzira situacijo tam. Poleg tega uh, smo prejeli tudi ponudbo uh, z njihove strani, da bi bili spremljevalci tega postopka. Žal pa se Turčija še ni odločila, da bi sprejela to ponudbo. v naslednjih dnevih, tednih in mesecih bomo gotovo še naprej zelo podrobno spremljali to situacijo, ki se razvija. In gotovo bo to vključeno v naše poročilo o napredku Turčije pri njihovi kandidaturi. To poročilo bomo verjetno predstavili novembra letos razen tih eh, nedavnih dogodkov, pa seveda široko sodelujemo z Turčijo. Predvsem seveda na področju migracij in beguncev. Tukaj imamo dogovor glede beguncev z Turčijo in glede tega vprašanja vam lahko povem, da ti dogodki iz sredine julija niso vplivali na naš dogovor glede beguncev, ki ga imamo s Turčijo. Število beguncev, ki prihaja preko Turčije v Evropo, je stabilno vse od začetka veljave tega sporazuma. Številke so se drastično zmanjšale, ko je sporazum stopil v veljavo in od takrat naprej so stabilne. Poleg tega se dogovarjamo tudi glede finančnih sredstev, ki jih bomo dali na voljo Turčiji. Gotovo veste, da smo se dogovorili, da bomo za leti 2016 in 2017 jih dali na voljo do 3 milijarde evrov. Ampak seveda samo, če lahko Turčija dokaže, da ta sredstva tudi dejansko potrebuje. To je tudi eden izmed razlogov, zakaj eh, Turčija malce kritizira ta zastoj glede sprostitve finančnih sredstev. Mi pač potrebujemo to jamstvo glede tega, kako se bodo finančna sredstva porabila. Tukaj predvsem sodelujemo z mednarodnimi agencijami, naprimer eh, agencijami Združenih narodov, kot so World Food Program, UNICEF, pa tudi z eh, Turškim ministrstvom za izobraževanje. Povdarki pri ukrepih eh, so predvsem tisti, ki se odvijajo v, eh, v eh, taborih za begunce in pa dostava živil ter omogočanje šolanja za begunske otroke. Skoraj 900 tisoč sirskih otrok v šolo obvezni starosti se nahaja v Turčiji in te otroke je potrebno šolati. Poleg tega so tukaj tudi vprašanja zdravstvenih storitev, ki jih je potrebno spodbuditi. Ulagati želimo tudi v jezikovno izobraževanje starejših, odraslih ljudi, torej ni dovolj, da izobražujemo samo otroke in mlade. Do 50 odstotkov teh sirskih beguncev si želi ostati v regiji. Ostalih 50 odstotkov pa si seveda želi vrniti se v Sirijo čim prej, ko bo pač mogoče. Preko teh jezikovnih tečajev si želimo omogočiti integracijo beguncev v družbo in omogočiti tudi nekakšne mikrokredite, zato da bi ti ljudje postali bolj samostojni. Pripravljeni smo dati na voljo tudi nekatera finančna sredstva za mesta in vasi v Turčiji, ki so bila posebej prizadeta zaradi begunske krize. Torej, gre za kraje, v katerih se je prebivalstvo dramatično povišano zaradi prihoda beguncev. Naprimer, mesto Nankilis, ki je kjer se je prebivalstvo kar podvojilo, odkar so prišli begunci in prav zato jih moramo podpreti z infrastrukturo. Seveda pa se moramo prepričati, da bodo sredstva porabljena sorazmerno in samo za projekte, ki so res potrebni. Kar se tiče teh 3 milijard, tukaj ne omenim, da smo približno 2,2 milijardi že umestili v programe in projekte, ki se nam zdijo smiselni. Od teh 2,2 milijard smo eh, do danes fiksirali 700 milijonov evrov z pogodbami. Približno 180 milijonov pa je bilo že neposredno izplačanih od te vsote. Torej, kot rečeno, kmalo bomo dosegli neko stabilizirano raven izplačil v Turčijo. Kar se tiče liberalizacije vizumskega režima, to je sedaj vroča tema v parlamentu in tudi drugod. Kot veste, je govora o benchmarkih, o teh kazalnikih, ki jih eh, Turčija še izvaja. Glavno vprašanje je prilagoditev protiteroristične zakonodaje v Turčiji glede na trenutno dogajanje je to toliko bolj pomembno. Turčija se je po državnem udaru znašla v eh, izrednem stanju. Ampak, eh, kot že rečeno, tukaj ne moremo pritiskati na Turčijo v časovnem smislu, vseeno pa mora Turčija izpolnjevati vse kazalnike, vsa ta merila, če želi sprostitev vizorskega režima. V zadnjih dveh mesecih eh, smo videli, kaj se je zgodilo. Novembra pa, kot rečeno, pripravljamo poročilo, ki je bilo načeloma že odobreno. No, gotovo poznate teh 72 benchmarkov in eh, Tukaj bomo tudi ustrajali, da so čisto vsi izpolnjeni. Kar se tiče energetike in eh, gospodarstva, tukaj imamo zelo dobre odnose, zelo dobre pogovore, tudi kar se tiče razširitev carinske unije. Do konca letošnjega leta bo komisija zaključila z pripravo notranje ocene, tako da bomo potem lahko zaprosili tudi za mandat za pogajanje nasplošno gledano se torej stvari premikajo na tem področju. Ampak, kot že rečeno, eh, vprašanje vladavine prava v Turčiji je nekaj, kar gotovo skrbi vse nas in tudi vas v parlamentu. Dogodki, ki so spremljali ta državni udar, gotovo ne smejo biti povod za to, da podaljšamo pogajanja po nepotrebnem. Po nepotrebnem. Seveda je pomembno tudi vprašanje aretacije velikega količina novinarjev in to je pomembna, pomembni pomislek, ki so ga izpostavili različni europoslanci tukaj v parlamentu, pa tudi pri njihovih obiskih v Turčiji. Osebno mislim, da je načeloma zelo pozitivno to, da se Turčija bolj aktivno angažira glede vprašanja Sirije. Ampak seveda moramo počakati in videti, kako se bo to razvilo. Tako za Sirijo, kot tudi druge oborožene konflikte, vemo, da vojaške rešitve ne bodo na koncu rešile zadeve. To, kar potrebujemo, je politični dogovor. Kot že rečeno, sem sam ponavadi optimist, ampak z zategnjeno ročno zavorjo. Na prvi pogled izgleda trenutno premirje v Siriji delujoče, bomo pa počakali, kaj se bo iz tega izcimilo. No, če se dotaknem še države vzhodnega partnerstva na splošno in morda kakšne posebej. Pogovarjal sem se z prihajajočim estonskim predsedstvom, namreč leta 2017 si želimo uh, načeloma izboljšati naše eh, sodelovanje z vzhodno sosedsko. Namreč, ko bo predsedovala Estonija, se kar ponuja priložnost, da bo Estonija prevzela to funkcijo gostitelja za pogajanja. Kolikor vem, še ni bila sprejeta dokončna odločitev glede tega, ali bodo pogajanja potekala v Estoniji ali v Bruslju, ampak gotovo bo do njih prišlo. Nismo se pa še dogovorili glede kraja. Potekala je tudi eh, razprava o tem, ko so se v Bratislavi sestali ministri za zunanje zadeve. Tudi oni so podali podobno mnenje, kot ga imam sam. Namreč eh, vsake dve leti poteka vrh z eh, temi vzhodnimi državami in morda moramo spremeniti ta format od vrha pričakujemo rezultate in ni mogoče, da bomo vsaki dve leti pripravili velike rezultate, ki bodo polnili naslovnice. To ni realistično. Govorili smo o liberalizaciji vizumskega režima in to je sedaj več ali manj realizirano. Sedaj pa moramo videti, kako bo videti implementacija te, te zakonodaje. Za vzhodnimi partnericami vsi želimo doseči boljše pogodbeno sodelovanje in eh, tudi to bo potrebno začeti izvajati. Prav zato je pomembno, da se osredotočimo na ta štiri glavna poglavja. Gre za točke, smo, za katere smo se dogovorili v Rigi. Tukaj imamo mobilnost na prvem mestu, okrepitev institucij, okrepitev dobrega upravljanja. No, mobilnost vključuje tudi stike med ljudmi, pa seveda gospodarski razvoj in za konec tudi povez, povezovanje evropskih držav članic in naših vzhodnih partneric. Ministri za prevoz so se sestali z ministri za prevoz iz teh vzhodnih držav in rezultat tega je bil, da se evropski, evropska prevozna mreža razširi na države vzhodnega partnerstva, kar se tiče cestnega in železniškega prometa. Torej, dogovor je bil sklenjen, vprašanje pa je seveda, kako se bo to sedaj implementiralo. Želimo si, eh, da bi se to razširilo. Poleg tega imamo tukaj še razširitev proračuna za Erasmus. Tako bodo lahko mladi iz teh držav prišli v Evropo in študirali na naših univerzah. Na področju mladih je tukaj še veliko drugih programov, ki eh, so omogočeni. Obzorje 2020, program Kozme in tako naprej. Na veliko področjih torej eh, lahko sodelujemo in na tak način lahko države vzhodnega partnerstva okrepijo odnose z Evropsko unijo. In prav tega si želimo. Za temi mehkimi ukrepi si želimo spodbuditi gospodarski razvoj v tej regiji ter pomagati pri eh, stabilnosti teh držav. Gospod predsednik eh, pravi, da moram tukaj malce pohiteti. No, kar se tiče južnih eh, držav, držav na jugu Evrope, naj povem, da se dobro razvijajo naši odnosi z Tunizijo. V naslednjih dnevih bomo pripravili sporočilo komisije v povezavi z, z Tunizijo in tukaj bomo kar skoraj podvojili proračun, ki je tukaj namenjen. Skoraj 300 milijonov bomo dali na voljo za uspodbuditev razvoja Tunizije. Res pa je, da mora tudi Tunizija narediti eh, nekaj za ta uspeh. Veseli me, da je manjša kriza, do katere je prišlo v začetku poletja, da se je ta končala dobro. Sedaj imajo v Tuniziji vlado, ki je predstavlja večino v parlamentu, tako da upam, da se bodo lahko osredotočili na reforme in politično delo, ki ga potrebujejo. V Libiji še nismo prišli do želenih rezultatov, ampak tudi tukaj vidim tendence za boljšo stabilnost. Situacija se izboljšuje. Oktobra bom obiskal tudi Egipt, namreč tudi tam potekajo pogajanja glede partnerskih prioritet, ki so relativno uspešna. Pogajanja z Jordanijo in Libanonom, kar se tiče tako imenovanih compact agreements, ta smo zaključili in eh, so sedaj pod eh, pregledom. Gre za dva dogovora, ki, boda, ki bosta vsekakor omogočala pomoč tema dvema državama, predvsem kar se tiče težav z begunci. Smo tudi v pogovorih za Palestino glede uporabe sredstev in glede različnih projektov, s katerimi eh, tam sodelujemo. Predvsem gre za projekt eh, naprave za čiščenje morske vode, torej desalinizacija v Gazi. To se sliši sicer zelo tehnično, pa je vseeno pomembno. Namreč, eh, obstaja velika težava, veliko, velik problem, da bo Gaza kmalo prenehala imeti eh, pitno vodo. Prav zato moramo najti rešitev, drugače bo prišlo do velikih težav. Zahodni Balkan, tudi tukaj vidimo pozitivni razvoj v zadnjem času. Enako kot eh, v drugih regijah bi se rad na tem mestu eksplicitno zahvalil določenim poslancem, ki se eh, na vse angažirano udeležujejo eh, pogajanj glede določenih držav. Kar se tiče Albanije, naprimer, tukaj eh, smo videli velike uspehe. Pravosodno reformo so zelo dobro izvedli, sedaj pa seveda čakamo, ali bodo to novo zakonodajo tudi realizirali in upoštevali. To bomo vsekakor uporabili kot korenček v nadaljnih ocenah te države. Tudi v bivši Jugoslavijski republiki Makedoniji imamo podobno situacijo. Pozorno spremljamo to državo in eh, videli smo, da so se posamezne stranke lahko dogovorile glede datuma za volitve, ki bo decembra. Ne smemo pa povedati, eh, pozabiti, da imajo še vedno potrebe po določenih nujnih reformah. Te so sedaj preložili, ampak eh, volitve, kot rečeno, ne bodo noben zaključek, dokler se ne nadaljujejo obsežne reforme, ki so nujno potrebne. Kosovo tudi o tem bomo lahko razpravljali. No, tudi tukaj smo videli kar nekaj napredka. Je pa potrebno, da se vzpostavi dialog z Srbijo. Tukaj potrebujemo novi zagon. Seveda pa se morata glede tega strinjati obe državi in eh, dodati svoj prispevek. Srbija ima po več mesecih novo vlado in to je dober znak. Tudi na Kosovem so izvolili novega predsednika in predpostavljam, da bo to vodilo v dodatno stabilizacijo čez nekaj tednov bodo potekale tudi volitve v Črnigori in upamo, da bo to prineslo dobre rezultate. Tudi v Bosni in Hercegovini vidimo določen napredek, ki ga je potrebno priznati. Torej, očitno obstaja nekakšen zagon v tej regiji. Veseli me tudi, da so zaključene volitve na Hrvaškem in upam, da bodo prispevale k temu, da se stabilizira še vedno zelo krhka klima, krhko vzdušje v tej regiji. Seveda pozdravljam kolega Plenkoviča, ki me je na poti sem poklical. Mislim, da se bo z veseljem pozdrav, da bo z veseljem zapustil ta parlament in prevzel svojo vlogo kot eh, predsednik vlade na Hrvaškem. No, če nadaljujem. Kar se tiče identifikacije v tem eh, v regiji Belorusije, tukaj moramo eh, spremljati situacijo. V Belorusiji so potekale volitve in uh, vemo, da imajo še velik demokratični deficit, vsekakor pa se veselimo določenega napredka, ki smo ga sedaj videli. Izvedli so volitve in po 20 letih so bili v parlament prvič izvoljeni opozicijski poslanci. Tudi v Gruziji bodo kmalo imeli volitve in izjemno pomembno bi bilo, da se to relativno mirno vzdušje ohrani vse do volitev. Tam smo imeli kar nekaj skrbi glede tega, kaj se bo zgodilo, ampak na koncu se je situacija pomirila. Hvala. Najlepša hvala. Hvala, gospod komisar, za ta pojasnila. Sam imam nekaj vprašanj in eh, žal mi je, da bomo izgubili podpredsednika odbora. ampak kot vemo, bo trajalo še kakšnih 20-25 dni, preden se bo izkazalo, kakšna je dokončna eh, odločitev tukaj. Že vnaprej imamo vprašanje, kar se tiče beguncev, Egipta in tako naprej. Več kot 100 tisoč jih je preko Libije prišlo v Italijo in tako naprej. Prav zato me zanima, kakšna je možnost, da bi bili bolj aktivni v tej regiji, zato da se begunci ne bi rabili podati na to nevarno, nevarno pot. Zanima me, ali ste v kontaktu z libijsko vlado, kakšen je napredek na tem področju. Kako bodo potekali pogovori z Egiptom? Namreč eh, v Zahodnem Egiptu imamo tudi tihotapce, ki pomagajo pri tem. Uh, pod, pri tem postopku. Najlepša hvala, kolega Preda. Um. Najlepša hvala, eh, gospod predsednik, gospod komisar. Eh, hvala lepa za eh, vašo predstavitev, izčrpno predstavitev. Imam eh, nekaj kratkih pripomb v zvezi s Turčijo. Vsi smo obsodili eh, državni udar, eh, kajti to je prav gotovo zaskrbljujoče, zlasti z vidika tega, o čemer smo razpravljali pred tem udarom v zvezi z opredelitvijo terorizma in tudi definicijo, ki jo ima Turčija glede terorizma. In to prav gotovo predstavlja zelo velik problem. In ta kriza je resnično zelo resna in mislim, da moramo to prepoznati. In Erdogan pravi, če ne boste liberalizirali vizumskega režima, eh, ne bomo več eh, sodelovali v okviru tega sporazuma. Sicer pa sem eh, zadovoljen da eh, je, eh, da, da eh, sta bila izvoljena samo dva kandidata izmed sedemdesetih. Hkrati bom kratek. Zlasti bi poudaril točko, naslednjo točko. Eh, in sicer eh, pred tremi dnevi eh, je Transdristrija zahtevala pripojitev k Rusiji in mislim, da moramo pozorno spremljati to novico. Potem hvala za to, kar ste povedali v zvezi z Bosno in Hercegovino. Hvala tudi vam, gospod predsednik, za razumevanje. Good, I'll be there. Gospa Piri, izvolite. Thank you, chair. Najlepša hvala. Spoštovani komisar, veseli me, da ste za gospod Mogherini obiskali Ankaro in da nadaljujemo z tem dialogom na visoki ravni, ki je zelo pomemben in ga potrebujemo. Namreč pogosto se ne strinjamo glede vsega. Veseli me, da bomo imeli jutri na plenarnem zasedanju poglobljeno razpravo o tem vprašanju. No, če vam lahko zastavim nekaj vprašanj. Povedali ste, da bo komisija objavila poročilo o Turčiji in liberalizaciji vizumov. Mi lahko poveste, kdaj bo to objavljeno? Ali ste se dogovorili, kaj glede vloge eh, Sveta Evrope, glede nadzora in spremljanja situacije? 14 tisoč učiteljev eh, je bilo aretiranih, saj naj bi bili v stiku z PKK. Poleg tega je bilo aretiranih tudi več kot 20 županov na vzhodu Turčije. Tale, tole izredno stanje se sedaj zlorablja tudi zopr druge, ne samo zopr tiste, ki naj bi načrtovali državni udar. No, pa še zadnje vprašanje, glede dogovora med Evropsko unijo in Turčijo. Eno izmed naših obljub, razen teh financ in, in, in pogojev je bilo preseljevanje beguncev v Evropo. In v tem času je bilo tisoč ljudi preseljenih iz Turčije v Evropo. Zanima me, ali se bo ta situacija izboljšala v naslednjih tednih. Najlepša hvala. <laughs> You might guess. Mr. Commissioner. Gospod komisar. Hvala lepa za vaš uvod. Ta platforma vzhodnega partnerstva za sodelovanje je nekaj, kar je eh, pripeljalo k znatni preobrazbi odnosov eh, in eh, na vsak način pa je potrebno zagotoviti v tem okviru večjo kakovost. Eh, tako da bi resnično lahko prišli do pričakovanih rezultatov in načrtovanih rezultatov. Moramo pa biti potrpežljivi s pričo zapletenosti eh, razmer. In eh, ta platforma vzhodnega partnerstva, tu je tudi območje Kaukaza in prišlo je do volitev in v okviru z eh, ocenami vseja eh, se zdi, da to ni potekalo skladno z vsemi standardi in eh, lahko rečemo skratka, da je to potekalo nekoliko drugače, kot smo pričakovali. Kaj načrtujete v zvezi z eh, takimi državami, z državami, ki eh, niso sposobne delovati skladno s tem program, programom eh, in res je, da moramo delovati tudi strogo in strogo zahtevati, da se tu spoštuje to, kar je bilo dogovorjeno. Najlepša hvala, gospod predsednik. Spoštovani gospod komisar, tudi sama imam eno ali dve vprašanji glede vzhodnega partnerstva in menim, da je s tem v zvezi pravzaprav najresnejše to vprašanje liberalizacije vizumov, za Gruzijo in Ukrajino. Kot vemo, je parlamentarni proces potekal eh, dobro in da so tudi pristojni odbori upravili svoje delo. Kaj pa svet, naprimer, kaj eh, lahko rečemo glede zadržkov in ali eh, ti zadržki slonijo na pravih dejstvih ali pa odražajo samo politično ozračje, naprimer v Nemčiji. Kaj menite o tem, kaj menite glede eh, teh varnostnih eh, klauzul, o katerih smo razpravljali in kaj mislite, kako se bo to razpletlo, do česa bo prišlo drugič Belorusija. Mislim, da je prezgodaj reči, da je kozarec na pol poln. Na vsak način pa uh, je prišlo do izvolitve enega ali dvoje neodvisnih poslancev, to prav gotovo predstavlja korak naprej v smeri eh, reform, vendar pa bo potrebno ocenevati eh, te rezultate volitev prav gotovo na podlagi meril in standardov o vse. Odir. Glede Azerbajdžana, verjetno veste, da bo parlamentarna delegacija obiskala to državo v kratkem, po daljšem premoru. In, eh, Mislim, da 25. ali 26. tega meseca naj bi prišlo do ustavnega referenduma ali morda veste, eh, kaj v zvezi s tem referendumom in kaj se v tem govori. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala, gospod komisar, za vaš obisk danes tukaj, za vse vaše informacije, ki se nanašajo na zunanje zadeve. Sam bi spregovoril o Turčiji, če dovolite. In lahko bi ugotovili, da se s tem ukvarjamo in Turčija nikoli ni bila demokratična država, po tem udaru pa eh, so pravzaprav našli izgovor, da preženejo vse politične nasprotnike. Na drugi strani pa ugotavljamo, da prihaja do napredka. In možnosti imamo, da prisilimo Turčijo, da spoštuje vse svoje zaveze do Evropske unije in pa, kako pa ukrepamo. Eh, hočemo, da Turčija spoštuje vse standarde in norme glede, eh, glede preglednosti in vsega ostalega. No, vse to je zelo dobro, kot bi rekel Charles Dickens, vendar pa je stvarnost drugača. Stvarnost kaže na to, da se moramo vsega tega zavedati. Če se ne bomo, potem ne bomo nikoli prišli do pravega dogovora s Turčijo. Če želimo resnično nekaj ukreniti, ne bom dolg. Še vedno eh, prihajajo begunci na grške otoke, sami pa govorite o napredku. Ali je pozitivno, da je Turčija prišla vse do Sirije? In eh, to se dogaja tako, kot se je zgodilo pred 40 leti na Cipru. Prosim, če obrazložite svoj, svojo videnje oziroma svoje mnenje glede tega. Moram reči, da tega ne razumem povsem dobro. Kako je mogoče, da smo pričakovali politično rešitev, do česa je prišlo, do vojaške invazije. Hvala. Thank you very much. Hvala lepa. Najprej bi nekaj rekla o rezultatih volitev v Belorusiji. Tam eh, sem bila celo štirikrat, poznam to državo in imela sem stalne stike eh, tako z opozicijo in kot eh, z drugimi. In res je, da je prišlo do izvolitve dveh predstavnikov, vendar lahko rečemo, da je ta korak dosti premajten. In če pomislimo na vse, kar je eh, naredila Evropska unija in na vsa njena sporočila, Eh, ki jih je posredovala, to ni dovolj. Potrebno je videti, kako pravzaprav zagotavljamo napredek tega dialoga. No, dialog je morda premočna besedica. Vendar gre za demokratično družbo v eh, Belorusiji. Zato bi podprla, eh, da pride do sestanka v zvezi s tem, in eh, sicer eh, bi to namenilo, namenili razpravi o teh vprašanjih. In eh, pomembno je za Evropo, da to naredi in do leta 2017 tak sestanek prav gotovo potrebujemo. Hvala lepa. Gospod komisar, tu zapolnjujete prostor, ki je večji od same Evrope. In moram reči, da eh, problem, ki ga sam vidim, je, da nam primankuje analize tega, kar se dogaja v tem prostoru izven Evrope. In občutek imam, da improviziramo, da improviziramo pri svojih političnih odločitvah, In sicer, da to delamo pač od primera do primera, potrebujemo pa nek osnovni temeljni pristop k državam vzhodnega partnerstva. In v tem eh, način, kako to delamo, pa se pravzaprav eh, to izgublja. In potrebno se je spomniti nekaterih pomembnih vidikov demokracije, demokratičnih instrumentov in podobno. Tu je eh, zlasti tudi pomankanje analiz, kot sem dejal. Če želimo dejansko odigrati neko vlogo, tako zanesljivo analizo potrebujemo z vidika tega, kar se bo. Uh, v prihodnje dogajalo v zadevnih državah. Imam tudi konkretno vprašanje. Ste eh, eden od redkih politikov in eh, tudi naš predsednik je šel v Turčijo, vendar pa kontaktov po tem puču, po tem udaru ni. Še vedno ne razumemo, kaj točno se tam dogaja. Potem celoten ta pojav okrogilena, kaj vse to pomeni, kaj to pomeni za nas. Zlasti, če upoštevamo dejstvo, eh, da eh, Erdogan preganja guleniste vse povsod, po vseh državah so njegovi agenti, ki eh, iščejo te ljudi, in pristaše eh, Gülena. In vse to pomeni pritisk na naše vlade. Mislim, da moramo storiti več, da bi razumeli Turčijo in da bi pravzaprav doumeli tudi, kaj pričakuje Turčija od Evropske unije. Hvala lepa. Zelo ste bili radodarni s časom do mene. Hvala lepa. Tokrat. I don't hear what you say, chair. Ne slišim, kaj eh, govorite. Najlepša hvala. Glede uvodnih komentarjev o Turčiji bi rad nekaj povedal. Namreč eh, rekli ste, da so vsi takoj obsodili puč. Ampak priznati moramo, da je eh, količina solidarnosti do Turčije proti temu puču, je bil, to, ta solidarnost je bila pomankljiva. Samo en evropski politik je šel v Turčijo takoj, da bi izrazil solidarnost in to je bil ministr za zunanje zadeve Velike Britanije. Tukaj smo starili nekaj napak v našem odnosu in to si moramo priznati. Dobro je, da ste obiskali Ankaro, ampak eh, resnično moramo razmisliti, zakaj smo bili tukaj. Eh, prepozni pri našem odzivu. Pa še drugo vprašanje, mislim, da tega niste omenili. Zanima me, eh, kakšen je vaš odziv na stranko HDP. To je torej eh, opozicijska stranka, ki je turška vlada ni povabila, da bi pomagala pri eh, določenih dejavnostih. Kak, kako to ocenjujete? Je to lahko nevarno? Pa še nekaj glede razširjanja teh čez uh, transevropskih mrež v vzhodno sosesko. Zanima me, ali bo tukaj v celoti veljavla, veljav zakonik glede javnega naročanja, naprimer za te razširjene projekte. Hvala. Najlepša hvala, predsedujoči. Spoštovani komisar, prejšnji teden ste bili v Srbiji in eh, tam sem v časopisju prebral, da ste sodelovali tudi na sestanku vlade v Srbiji. Dve vprašanje imam. Prvič, ali je premije pri, pri, eh, prikazal program, politični program vlade za naslednje leto, predvsem kar se tiče členov 23 in 24. Poleg tega me zanima, kako pričakujete, da bodo potekali odnosi med Srbijo in Hrvaško po teh volitvah. Letošnje poletje se mi je zdelo eh, zelo slabo, da se je retorika resnično zelo poslabšala v obeh državah. No, sedaj nekaj let ne bomo imeli volilnih kampanj, tako na Hrvaškem kot tudi na, uh, v Srbiji. Upamo, da bo sedaj manj nacionalizma. Gizem. Herr Kommissar, auch von mir. Najlepša hvala. Tudi z moje strani vprašanje glede Turčije, potem pa še dve vprašanji glede balkanskih držav. Najprej, eh, kaj se bo zgodilo v svetu glede tega, kako bomo obravnavali Turčijo? No, kot veste, tudi v Avstriji poteka široka razprava na to temo. Vlada pravi, da moramo prekiniti odnose z njimi. Vi zagovarjate to, da bi odprli dodatna poglavja, kljub temu, da to ni popularno mnenje. No, kako bi v imenu komisije sedaj ocenili, kako se bo izšla situacija na naslednjem vrhu. Tudi sama menim, da prekinitev pogovorov ni smiselna. Ne razumem pa niti, s kom bi sedaj nadaljevali pogajanja o pristopu, glede na to, kakšna je situacija. Ko ste se odpravili v Turčijo, ali ste se srečali tudi z opozicijskimi strankami, ste se srečali tudi z novinarji in osebami iz medijev, ki so morda eh, ogrožene, ki jih bi lahko zaprla vlada. No, pa še nekaj vprašanj glede Balkana. Prvič, kar se tiče Albanije, tukaj imamo velike energetske projekte, projekte glede vode, infrastrukture. Tukaj imamo veliko reko, ki je zelo pomembna in zanima me, eh, kaj komisija meni, da so podelili koncesijo, ki ni bila izvedena po evropskih kriterijih. Torej, kaj menite glede tega? Pa še zadnje vprašanje, ki se nanaša na Bosno. Republika Srpska si želi izvesti referendum pred 25. septembrom in eh, na ta način želijo praznovati nacionalni uh, praznik, kot si ga je zamislil Karažič. Zanima me, kakšna so vaša pričakovanja, ali upate, da se to ne bo razvilo na tak način, ker to krepi nacionalistične sile, namesto da bi uh, spodbujalo sobivanje. Hvala. Hvala. Eh, hvala, eh, gospod komisar, gospod predsednik, de, gospod David McAllister. Uh, moj spoštovanja vredni eh, eh, sosed. Vse nas eh, skrbijo ti politični odnosi s Srbijo, Republiko Srbsko, vedno to ne poteka konstruktivno, milo rečeno. Vsi cenimo položaj oziroma stališče Srbije, po kateri je najboljš reči odziv oziroma reakcija. Nobena reakcija se lahko razume, vendar pa ne bi bil preveč optimističen. Ali lahko to na kratko pokomentirate, prosim? Äh, Hvala lepa. Čisto kratko vprašanje imam. Namreč v Egiptu so bile razmere na področju človekovih pravic eh, do sedaj katastrofalne. Naj omenim samo šest eh, usmrtitev zaradi zločinov, ki jih eh, ljudje sploh niso mogli storiti, ker so bili takrat v zaporu, potem primeri mučenja do smrti v zaporu in tako naprej. Prvo vprašanje, ali so razmerje še vedno take, kajti nimam nobenih novic od tam in drugo vprašanje, kako se komisija v tem primeru sploh odziva. Hvala. Äh, äh, Hvala, torej, kar zadeva Turčijo. Mislim, da e, tisto, če se morda vsi mi nismo videli v takšnih razsežnostih in kar moram tudi ugotoviti v pogovorih s turškimi partnerji, tudi na turški strani tega niso ugotavljali, je namreč eh, razsežnost Gülenovega gibanja v državnem ustroju. Gre predvsem za varnostni aparat, za uh, sodni sistem, pravosodni sistem in izobraževanje. In uh, očitno so zelo zgrešili pri poskusu prevzeti oblasti. In uh, očitno še vedno vlada izredna, izredne motivni naboj, kajti nekateri so tudi sami osebno bili zelo blizu tega, da bi bili žrtve tega poskusa državnega udara, eh, torej celo v življenski nevarni so bili in to ima še danes eh, vpliv na njihove reakcije, na pogovore, ki jih imamo z njimi. Mislim, da se vsi strinjamo, da je izredno težko oceniti, kaj je dejansko zdaj še ustrezna reakcija na poskus državnega udara in kaj je tisto, kar je preveč. Eno pa je seveda, da to morda lahko služi eh, državi oziroma oblastnikom, da dosegajo druge cilje. In eh, težko bi verjeli kaj drugega kot to. In eh, kot drugo, kar zadeva sprostitev vizumskega režima, tu ni nobenega roka, ker je seveda vse skupaj odvisno od tega, kdaj bo Turčija tudi izpolnila pogoje, tako da tu ne morem dajati napovedi. In eh, tudi Juncker in Dusk sta to potrdila ob robu vrha G20, tudi mi smo to sedaj potrdili, namreč Turčija da je sprejema, da mora najti rešitev s tem v zvezi. No in v tem kontekstu tudi svet Evrope lahko služi temu, da se poukvarja s to tematiko. Ampak da ne bo nesporazuma, komisija ni delegirala tega vprašanja svetu Evrope, ker to pač ne, ne gre tako, ampak kot pogosto velja na tem področju, se nastanemo na ekspertizo svet Evrope, ampak politična ocena pa je tista, ki jo potem na koncu sprejemamo mi. Na obiskih imamo vedno tudi obiske pri civilni družbi, predstavniki civilne družbe in z gospod Mogherini sva se stala z vsemi štirimi strankami, torej z eh, nacionalno konzervativno stranko NHP, CHP in HDP. No, moram pa iskreno povedati, da sem v prejšnjih pogovorih in še vedno sem tega mnenja, in eh, tudi turške partnerje sem na to opozoril, da bi bilo dobro, če bi okrepili HDP kot politično vejo mm, kurdskih predstavnikov in iskali politično rešitev. HDP eh, se tudi jasno distancira od PKK-ja in eh, tudi zavrača vsakršno obliko nasilja. Iskreno povedano, kar zadeva to jasno zavračanje nasilja, ni ravno stvar tako gladka. Prav tako mm, sicer nasprotujejo nasilju nad civilisti, ampak to ni to, kar imamo mi v mislih. Nasilje je nasilje, ga ne moreš kvalificirati tako ali drugače. Tako da po našem mnenju je to premalo in uh, zato bi bilo potrebno stvari jasne tu predstaviti, ampak HDP kljub vsemu še vedno vidim kot eh, prvi smiselni naslov za iskanje politične rešitve, ampak kot rečeno, tudi HDP, HDP mora dati jasna zaveze, da ne bo prišlo do kakšnih eh, nesporazumov. Kar pa zadeva vprašanje visumov. Tu gre za Ukrajino in Gruzijo, potem še Kosovo in Turčija. Torej, kar zadeva komisijo, lahko samo izpostavim to, da sledimo zelo jasni metodologiji, določamo jasne cilje skupaj s partnerji in s soglasjem sveta. In če so ti eh, pogoji izpolnjeni, potem je to tudi pomembno vprašanje naše lastne verodostojnosti, ali potem tudi mi s svoje strani to liberalizacijo vizumskega režima omogočimo, kajti Evropska unija je mm, mehka sila in ena naših eh, velikih, eno naših največjih orožij je naša verodostojnost, eh, to, da se na nas lahko računa in da spoštujemo pravila. In k temu seveda soli tudi to, da spoštujemo sami lastna pravila. In, eh, če skupaj takšna pravila določimo, potem bi lahko pričakovali, da se bodo spoštovala. Zdaj iz jasnih, znanih političnih razlogov smo to tematiko obravnavali v smislu razširitve tako imenovane varovalne klauzule. In eh, koliko razumem, tu ne bi smelo biti kakšnih razhajanj, gre zdaj za razpravo med svetom in komisijo, ali bo to izvedenje akt ali delegiran akt. Tu bi vas pozval, da to zadevo tudi sami čim prej rešite, kaj ti pomembno je, da čim prej zadevnim državam omogočimo liberalizacijo vizumskega režima. Tako da tu ne gre za kakšne vsebinske probleme, ampak gre za običajno institucionalno razpravo, zato mislim, da bi bilo pomembno, da tudi z tega vidika, kar zadeva Ukrajino in Gruzijo, da od sebe damo jasen signal, da se držimo lastnih pravil. Belorusija, iskreno povedano, tudi sam nisem zadovoljen z razvojem dogodkov. Kar zadeva Belorusijo. So tu določeni koraki, ki kažejo na to, da je ta dobra volja, ki smo tudi mi pokazali, prisotna. To je tudi ta možnost, da zdaj EIB lahko začne z aktivnostmi in eh, to ima seveda določene konsekvence na evropski ravni. Tega, kar je omenil gospod Weigel, da nastaja vtis, da improviziramo. Ja, do neke mere moramo improvizirati, ker se moramo odzivati na dogodke, ki jih ne moremo pač vedno predvideti, ampak lahko pa vam povem, da vsaj z moje perspektive je vendarle obstaja zelo jasno stališče in sicer stabilizacija soseščine. Zdaj, kar pa zadeva izvajanje urodi, pa ja, potrebujemo določeno fleksibilnost in je treba to potem tudi improvizirati, ampak cilj je stabilizacija. In stabiliziramo pa lahko le, če spodbujamo gospodarski razvoj in s tem, ko spodbujamo gospodarski razvoj, spodbujamo tudi razvoj pravne države. Na katerih teh državah je, naprimer, težko podpirati civilno družbo, ker so tendence, da se finančno podporo tem organizacijam iz tujine onemogoči ali zelo oteži in to je nekaj, o čemer tudi govorimo v naših pogovorih. Tudi v Egiptu je to tema. Ne morem vam povedati natančno, kje stojimo pri posameznih primerih, Lahko pa vam povem, da v naših pogovorih s partnerji vedno izpostavljamo vprašanje pravne države in stanje človekovih pravic in to je vedno bistveni element eh, razprave, ker ti želimo, da je to vedno vključeno v razpravo. Čisto na kratko še, kar zadeva Zahodni Balkan. Ja, žal z vidika pomiritve situacije imamo žal volitve v Srbiji prihodne leto in eh, retorika potencialnih kandidatov je vsekaj drugega kot eh, spravna. Tako da tu nikakor zadeve ne bodo enostavne. Nekaterim nam je uspelo nekako držati pokrovko nad eh, temi provokacijami, ki so prihajale iz Hrvaške v predvoljenem času in da to ni potem naletelo na pričakovane reakcije Srbije. Ampak upam, in to bo zdaj težka, upam, da volilna kampanja v Srbiji ne bo zdaj tudi sprožila kontrareakciji. Čeprav sem optimist, pa vendarle z tega vidika je moj optimizem dokaj omejen, ampak storiti moramo vse za to in eh, predlagal sem tudi in eh, delamo na tem, da v prvi, prvem četrtletju organiziramo srečanje premijev eh, balkanskih držav in to bi tudi rad povabil novega hrvaškega premijeja, da se poukvarjamo tudi s tem vprašanjem, razmaha populizma in nacionalizma v regiji, kajti to so zadeve, ki jih je potrebno obrnavati na najvišji ravni. S vsemi možnostmi, ki jih imamo, mislim, da se moramo lotiti te problematike. Kar zadeva Bosno, Veliko sem govoril tudi z Vučičem, on je prav tako skušal vplivati na Dodika, če poslušate njihove izjave z konca tedna, ja, vidite tudi to in upam, da bo tu vendarle prišlo do neke pomiritve in do jasne izjave ustavnega sodišča Bosne in Hercegovine. Sicer ne more spremeniti sodbe, ampak eh, da bo Republika Srpska dobila možnost, da referenduma ne izvede. V tem kontekstu torej upam, da obstaja neka perspektiva v to smer. Gospod Runaček, glede Albanije konkretno ne moram odgovoriti, ampak na celotnem Balkanu imamo oziroma potrebujemo nek krovni načrt za uh, vodo in za hidroenergetiko. Menim, da v Albaniji to ni dovolj izkoriščeno in uh, tudi z vidika podnebja in z vidika politike mislim, da bi s tem lahko veliko naredili. Andris Pribajek, eden prejšnjih komisarjev za energetiko, mi je dejal, da bi Zahodni Balkan lahko bil energetsko neodvisen, če bi izkoristil vse potencijale, ki jih ima eh, v smislu vodnih virov. To seveda veste predstavlja tudi pomembno politično razsežnost, ki ne smemo izgubiti izpred oči. Imeli bomo še veliko možnosti govoriti o vsem možnem in eh, predlagal bi, da zaenkrat zaključimo pri tem, kajti kot eh, sem razumel, sem jaz tista zadnja ovira, med eh, vami in pa večerjo. A, še moje vprašanje, Libija. Ja, se opravičujem, to pa je neopravičljiva napaka. Torej, nasplošno mislim, da če gledamo zdaj na tole kozarec, na pol poln, na pol prazen, število beguncev, ki prihajajo preko morja, sicer se ne zvišuje, se pa ne, z, se, se ne znižuje, se pa ne zvišuje vsaj. Tako da to je vsaj do neke mere zadovoljiv rezultat, kaj ti skrb, da bi po zaprtju Zahodno-Balkanske poti prišlo do prenosa teh tokov na Zahodno-Sredozemlje, to se ni uresničilo. To, kar pa nam manjka v Libiji, so zanesljivi sogovorniki, s katerimi lahko sklepame, sklepamo uh, dogovore in zaveze, tudi kar zadeva begonce. Ampak uh, to je pač eden od naših ciljev, načeloma bomo dali na voljo sredstva in uh, podobne pogovore že imamo z Egiptom, uh, pa bi vendar rad opozoril pred tem, da bi bila iluzija zdaj misliti, da velja imeti neka pričakovanja, da lahko vse saniramo samo z denarjem. Ne, na ta način nas lahko samo uh, eh, izseljujejo. In uh, ne moremo si kupiti prijateljev širom sveta. Potrebujemo partnerje in uh, treba se lotiti problemov pri osnovi. In tega ne bomo rešili, seveda, čez noč, ampak nek uh, oblika Junkareva sklada, Junkarevega sklada na, na mednarodni ravni, naprimer za Afriko in da se tam spodbuja gospodarstvo na trajnostni način, da torej nastanejo razmere, ki bodo zmanjšale migracijske pritiske, to mislim, da je edina smiselna pot, ker ti na dolgi rok z denarjem ne bomo ljudi odvračali od tega, da pridejo v Evropo od tega bomo lahko odvračali le, če bomo zagotovili takšne, okoljs, takšne mm, družbene in ekonomske pogoje, da se ne bodo odločali za pot. To pa seveda ni lahka naloga, sploh glede na demografski razvoj Afrike, ampak eh, to je pot, po kateri moramo iti. In zato potrebujemo tudi politično stabilnost v Severni Afriki in eh, na tej preprosto moramo delati. Hvala lepa. Hvala, gospod komisar. Glede referenduma v Republiki Srbski bi predlagal takole. Vsi vemo, kako dobri so pri pripravi eh, volitev, ki jih potem ni, tako da morda bi jih morali prositi, da uh, naj vendarle pripravijo ta referendum, morda ga potem ne bo. To bi bil dober trik. No, hvala za. izčrpne odgovore. In naj tudi upozorim na to, da imamo prihodni četrtek že ob osmih zasedanje odbora. Ja, žal, gospod Galer, res je. No in veseli me, da se takrat zopet vsi vidimo z zajtrkom, ja, tako je. Tu je tudi Kiki Lagarsa, ki je predsednik odbora, oziroma je bil predsednik odbora za kmetijstvo v Ameriškem kongresu in je ob 8. zjutraj prišel z zajtrkom, za zrezki in Vladimir in ne vem kaj vse. Osem hodov, to so potem prepovedali, ampak eh, enkrat sem sodeloval in zajtrk je bil dober. Hvala lepa. Sedem bo zdaj spet razpisal.